Dobro, začeli bomo zato izredno sejo odbora za okolje in rad bi pozdravil Greto Thunberg in prosil vas bom, da si nadenete slušalke, kaj ti govoril bom francosko. V veliko čast mi je, da vas lahko pozdravim tukaj, Greta Thunberg v Evropskem parlamentu. Eh, na povabilo predsednika Sesolja ste prišli k nam. Aprila 2019 ste že obiskali eh, Evropski parlament, eh, nekaj mesecev je od takrat minilo in predvidevam, da nam boste povedali, da ne počnemo dovolj in najbrž imate prav. Začel bom z vsega citatom, ki pravi, eh, da podnebne spremembe ogrožajo preživetje človeštva. Ne moremo spodkopati hipotezo katastrofalnih posledic. Eh, človeštvo, kot ga poznamo, bi lahko bilo izbrisano. To je citat Grete Thunberg, ki pravzaprav ni citat eh, Grete Thunberg, ampak citat bankirjev iz eh, banke eh, JP Morgan. Učinki so pač učinki. Nekateri v dvorani ljubite Greto Thunberg, jo obožujete, drugi jo sovražite. Ampak dejstva so dejstva in znanost je znanost in kmalo bomo izgubili bitko z podnebnimi spremembami. Danes smo vas povabili k nam in to vabilo ste sprejeli. In to ne zato, eh, da eh, bi zgolj opozorili na podnebne spremembe, ampak zato, da bi našli konstruktivne rešitve. Zelo učinkovito upravljate svojo ulogo žvižgača. Opozarjate nas na podnebne spremembe, mesece in mesece, in srečali ste se že z stotimi politiki, eh, ki so se z vami slikali, ki so dejali, da ja, odlične so vaše ideje, ampak eh, nič se ni spremenilo. Mi pa ne želimo takšnega pristopa, to tudi ni stališče Evrope, danes še manj pa stališče odbora za okolje. Naša uloga je, pa naj gre tukaj za vaša opozorila ali pa za opozorila bančnikov eh, banke JP Morgan, naša naloga je, da se odzovemo in sicer na verodostojen način, eh, na znanstveni ravni, na industrijski ravni in na finančni ravni. Vsak ima svojo ulogo. Moje globoko prepričanje je, da potrebujemo energijo mladine. Nobena družba se ne more spremeniti, se ne more prilagoditi izzivom brez eh, energije, brez zagona mladine. In uh, mladina je danes eh, jasno povedala svoje mnenje, tako v Evropi, kakor tudi na mednarodni ravni. Greta Thunberg, prišli ste v odbor za okolje, ki se, boji, uh, ki se bori uh, proti podnebnim spremembam. Niste uh, na seji z Donaldom Trumpom, niste v Avstraliji, uh, niste v Braziliji, ste v Evropi, v Evropski uniji, ki uh, pripravlja zeleni svežen. In uh, zaradi tega Seveda potrebujemo pozitivno energijo, želimo vključiti vse tiste, ki so pripravljeni na napredek, pa tudi vse tiste, ki so nekoliko bolj zadržani. Toliko torej v uvod, sedaj pa vam dajem besedo za približno 10 minut. Potem pa, in sedaj preklapljam ponovno na angliščino, potem bo dosledili koordinatorji in eh, prosim jih, da se držijo eh, časa ki jim je na voljo. Hi. Julia. My name is Greta Thunberg. Sem Greta Thunberg in sem podnebna aktivistka in eh, del eh, gibanja Petki za podnebje. Leto in pol že žrtvujemo naše šolanje zato, da bi se uprli vaši nedejavnosti. Septembra je več kot 7,5 milijona prebivalcev povsod po svetu odšlo na ulice in vas prosilo, da sprejmete znanstvene dokaze in nam zagotovite varno prihodnost. Novembra 2019 je Evropski parlament razglasil izredne razmere zaradi podnebnih sprememb. Dejali ste, da bo Evropska unija vodilna v boju proti eksistencialni krizi, ki jo predstavljajo podnebne spremembe. To je bila čudovita novica. Ko so vaši otroci sprožili alarm za požar, ste stopili iz hiše, povohali zrak in dejali, ja, hiša dejansko gori. To ni bil lažen alarm. Ampak potem ste šli nazaj v hišo, pojedli svojo večerjo, si ogledali film in odšli v posteljo, niste niti poklicali gasilce, gasilcev. Žal mi je, ampak to je povsem nesmiselno. Kadar hiša gori, ne čakaš še nekaj let, preden pričneš gasiti požar. Pa vendarle, to predlaga Evropska komisija. Ko je Evropska unija predlagala podnebni zakon in pa oglično neutralnost do leta 2050, se je pravzaprav predala. Pravzaprav se je odrekla pariškemu sporazumu, svojim obljubam, niste storili vsega, kar bi lahko, da bi zagotovili varno prihodnost eh, svojih otrok. Kaj ti ta zakon temelji na nezadostnem proračunu, ki dejansko zagotavlja manj kot 50 odstotno možnost, da bi temperatura oziroma dvig temperature ohranili na ravni pod 1,5 stopinje. In vsaka podnebna politika, ki ne temelji na trenutnih znanstvenih dognanjih in ne upošteva letnih izpustov, je seveda nezadostna. Takšna podnebna zakonodaja pošilja napačno sporočilo, da počnemo dovolj. Pa to pravzaprav ni res. Kruta resnica je, da se ne zavedamo dovolj, s kakšno krizo se srečujemo in tudi nimamo ustrezne politike. Smo v času krize, ki pa jo ne obravnavamo kot eh, krizo. Imamo veliko briljantnih rešitev, imamo neverjetno bogatstvo, imamo neverjetne finančne vere. Ljudje so pripravljeni storiti vse, kar lahko. Izjemno veliko dobre volje je. Česa pa nam manjka? zavesti, vodstva in pa časa. Oglični proračun, ki hitro kopni, najbolje kaže, kako neuspešni bomo v boju proti podnebnim spremembam, če ne bomo vključili vseh vidikov podnebnih sprememb, zavarovati moramo življenje človeštva v prihodnosti. Ampak vsebina tega proračuna nikoli ni bila pravilno upoštevana. O tem se ne poroča v naših medijih, kljub temu pa sprejemate zakone in politike in spet zanemarjate znanstvena dognanja. Pretvarjate se, da bo vaš načrt, ki zanemarja eh, znanstvene rezultate, nekako uspešen v boju z največjo krizo, s katero se je kadarkoli soočilo človeštvo. Pretvarjate se, da je zakonom treba slediti, pretvarjate se, da eh, ste lahko vodilni v boju proti podnebnim spremembam in da lahko še naprej uspodbujate fosilne vire energije. Pretending Pretvarjate se, da lahko pozabite na podnebno pravičnost in da to ne bo spodkopalo celotnega pariškega sporazuma. Pretvarjate se, da bodo prazne besede pomagale v boju proti tem izrednim razmeram. Temu je potrebno narediti konec. Noben politični načrt ne bo zadostoval, če boste še naprej zanemarjali proračun za ogliko dioksid, ki ga imamo danes. Ne potrebujemo ciljev za leto 2030 ali 2050, ampak jih potrebujemo že za leto 2020 in za vsa prihodnja leta. Znižati moramo izpuste in sicer drastično pri izvoru in to sedaj vaši dolgoročni cilji bodo brezpredmetni, če se bodo izpusti nadaljevali tako kot eh, danes še nekaj let. Kajti na ta način bomo izčrpali oglični proračun, preden boste sploh lahko uresničili cilje za leto 2030 ali pa leto 2050. ta zakonodaja temelji na tehnologiji, ki danes ne obstaja in ki morda nikoli ne bo obstajala. In zaradi tega potrebujemo spremembo, spremembo v družbi. In to je neudobna resnica, ki ji ne morete obežati, ne glede na to, kako zelo si to želite in kako goreče poskušate. Dlje boste bežali od te resnice, večja bo vaša izdaja, izdaja vaših lastnih otrok. Evropa mora prevzeti vodilno vlogo, ima moralno zavezo, da to stori. Poleg tega pa imate edinstveno gospodarsko in pa politično priložnost, da postanete zares vodilna sila na področju boja proti podnebnim spremembam. Sami ste dejali, sami ste razglasili izredne razmere na področju podnebnih sprememb. Dejali ste, da je, da te spremembe predstavljajo eksistencialno grožnjo. Sedaj pa dokažite, da v to tudi verjamete. Ne bomo zadovoljni z ničimer drugim kot eh, z načrtom, ki bo temeljil na znanstvenih dejstvih in ki bo omogočil, da zavarujemo življenjske pogoje na Zemlji, da bomo lahko ohranili življenje na Zemlji, kot ga poznamo. Vse druge možnosti bi predstavljale zgolj predajo. Ta podnebna zakonodaja je predaja kajti ne morete se pogajati z naravo in ne morete sprejemati sporazumov za fiziko. In ne bomo vam dovolili, da se predate, da predate našo prihodnost. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo bom dal političnim skupinam, ki jih bodo zastopali njihovi koordinatorji. Začel bom z ELS. Peter Lize bo spregovoril za šest minut. Peta. Hvala lepa, gospod predsedojoč in hvala lepa, Greta, za to izjemno impresivno izjavo in za vsa prizadevanja v preteklih mesecih predstavljate na milijone mladih v Evropi in povsod po svetu. In eh, večkrat se srečam v svojem volilnem okrožju z predstavniki gibanja Petki eh, za okolje in zelo sem navdušen nad eh, tem, kako trdna so njihova prepričanja sestal sem se z deklico, ki je potovala 25 km eh, na protest eh, gibanja za podnebje eh, in potrebovala je veliko časa zaradi tega, ker ni želela uporabiti tradicionalnih prevoznih sredstev. Temperatura se bo najbrž dvignila za več kot 3 stopinje in to je zelo nevarna točka, kajti potem bi se lahko začel topiti let eh, v eh, severni polobli, lahko bi se pričeli. Uh, lahko bi se pričela topiti severni in pa južni pol. Če se ne bomo odzvali takoj, se bomo čez 30-40 let znašli v situaciji, ko naši otroci ne bodo mogli več nadzorovati podnebnih sprememb in zaradi tega moramo vsi storiti več, kot smo obljubili v Pariškem sporazumu. Govorim o vseh podpisnicah sporazuma. V imenu stranke ELS bi rad izpostavil tri konkretne točke. Najprej želimo več vlagati v raziskave in pa inovacije z namenom eh, razogličanja gospodarstva. Mislim, da mora biti mogoče, da ohranimo industrijo, da pa ta postane bolj ekološka in bolj prijazna okolju. Enako pa mora veljati tudi za druga velika gospodarstva, kot sta recimo Kitajska in Indija. Uspešni moramo biti skupaj, ampak težava je v državah članicah, v finančnih ministrih in pa predsednikih držav, kaj ti, eh, ti želijo znižati proračun za inovacije. Zato mislim, da se moramo vsi skupaj boriti za to, da bodo države članice prevzele svoj del odgovornosti. Druga točka. Imamo velik problem v evropskih gozdovih zaradi podnebnih sprememb. Prihaja do suše, do vročinskih uh, valov in lasniki gozdov več nimajo nobene finančne koristi od eh, gozdov eh, in gozdovi so zelo pomembni za podnebje. Gospodarski in pa podnebni spremi in pa podnebni problemi gredo z roko v roki. In tretjič, in tukaj sem zelo odločen, mislim, da potrebujemo evropski davek na oglik, evropsko ceno za oglik. Na področju eh, prometa in stavb je to ravno tako pomembno. Lahko eh, predlagamo davek, ampak ta zahteva soglasno podporo vseh držav članic, eh, kar pa je skoraj da nemogoče doseči, zato podpiram schemo trgovanja z emisijami tudi za ta področja. Najbolje bi bilo uvesti ločeno schemo trgovanja z emisijami. Mislim, da ne bomo mogli doseči svojih ciljev, če ne bomo določili cene za oglik. Sedaj pa k podnebni zakonodaji. Razumel sem vaše sporočilo. Zelo dobro ga razumem. Ampak jaz mislim, da je ta podnebna zakonodaja vendarle ambiciozna. Kaj ti mislim, da lahko na ta način dosežemo oglično neutralnost in mislim, da lahko eh, tudi zvišamo cilje za leto 2030, recimo z 40 na 50 odstotkov, že to bi bil velik korak. Ampak zaskrbljen sem zaradi tega, ker nobeno drugo veliko gospodarstvo na svetu ne razmišlja o tovrstnih korakih. In to je moja zadnja točka. Prečkali ste Atlantik in se stali ste se številnimi v Združenih državah, eh, v Kanadi in v Južni Ameriki. In uh, rad eh, bi, da nam poveste, kaj ste izvedeli, kako lahko spodbudimo te države, pa tudi druge, kot recimo Južno Afriko, Kitajsko, Japonsko in tako naprej, da ukrepijo svoje prizadevanja. Včeraj sem se pogovarjal z Evropsko komisijo in nobenega velikega gospodarstva ni, razen majhnih držav, kot so Etiopija, Kostarika eh, in druge, ki jih občudujem, ki bi sprejele tako ambiciozne zaveze. In seveda moramo predstavljati vzgled. To je povsem jasno, vendar pa mislim, da to ne zadostuje. Kako bi lahko prepričali druga pomembna gospodarstva v Južni Ameriki in povsod eh, po ameriškem kontinentu eh, in pa tudi druge po svetu? Mislim, da je znanost eh, povsem jasna, storiti moramo več, ampak več moramo storiti na mednarodni ravni. In to je največji izziv, s katerim se danes srečujemo. Hvala lepa. Uh... Hvala lepa. Sedaj pa Jutta Guteland, koordinatorka v imenu skupine S&D in tudi poročevalka za podnebno zakonodajo. Za pet minut. Najlepša hvala. Dobar dan, Greta. Govorila bom švedsko. V veliko čast mi je, da si švedinja in odlično se počutim, ker lahko danes govorim švedsko. Hvala, da si prišla k nam. Seveda želimo znižati izpuste, jih povsem izkoreniniti in vaše izjave so izjemno vplivne. Čutim, kako zaveje veter sprememb, ko spregovorite v tej dvorani mislim, da lahko skupaj veliko dosežemo. Šest let sem v tem parlamentu in imam občutek, da imamo zares eh, obdobje pred in po eh, gibanju petki za prihodnost. Rada bi izvedela še več. Vem, da nas čakajo veliki izzivi in kar ste povedali, povsem drži razpravljamo o novih ukrepih Evropske unije za znižanje izpustov. Ne govorimo zgolj o podnebni zakonodaji, ki je predlagana danes. Jaz sem poročevalka za to podnebno zakonodajo. Evropa ima odgovornost, pa tudi finančna sredstva, da poskrbi za ustrezen prehod. Zagotoviti moramo, da se bo to eh, tudi zares zgodilo. Zagotoviti pa moramo, da bo prehod tudi pravičen in da eh, bodo vključeni vsi državljani. Zagotoviti moramo sodelovanje z različnimi sektori, pa tudi z eh, preostalimi deli sveta. Evropska unija ima seveda velik vpliv, ki ga mora tudi izkoristiti. Vsi smo v istem položaju, ampak Evropska unija mora znižati izpuste sedaj, pokazati moramo svetu, da je to mogoče. Torej, zelo pomembno je, da postavimo vzgled in da vplivamo na druge v svetu s tem, da pokažemo, da mislimo resno in da znižamo naše izpuste hitreje. Biti moramo bolj ambiciozni in to ste večkrat poudarili v vaših govorih, tudi danes. Če naj bi bili podnebno neutralni eh, do leta 2050, eh, bomo morali hitreje uresničevati cilje in si zastaviti ambicioznejše cilje sedaj in pa za obdobje do leta 2030. Strinjam se z vami, da podnebna zakonodaja, ki je bila predlagana, ni povsem v skladu z znanostjo, ni to, kar bi si vi želeli v tem trenutku. Ampak upam, da bomo v Evropskem parlamentu lahko storili več, da bi zagotovili hitrejši razvoj, ambicioznejše cilje upam, da bomo dosegli naše cilje in da bomo lahko prevzeli vodilno vlogo v, v svetu. Jaz bi to zagotovo rada dosegla kot poročevalka za to temo. Mislim, da je Evropski parlament lahko gonilo. In upam, da se bodo zadeve premaknile pred Glasgowom, tako da nam bo svet prisluhnil in da bomo zares eh, postavili dober vzgled podnebna zakonodaja mora temeljiti na sistemu, ki bo zagotavljal eh, tudi podnebni proračun, ki bo v skladu z našimi cilji znižanja izpustov. Zelo močno si prizadevamo in lahko vam obljubim, da se bomo borili, da bomo izkoristili eh, tudi vaša prizadevanja, vaš pritisk, ki ga izvajate tudi na ta parlament. Znanost in znanstveni nasveti morajo biti temelj evropske podnebne zakonodaje. Vendar pa vas ne želim zavajati, to nikakor ne bo lahko. Veliko je izjemno konzervativnih eh, poslancev v tem eh, parlamentu, ki nasprotujejo podnebnim dejavnostim in tudi vam osebno. Veliko je konzervativnih sil, ki skušajo zavreti naše delo. Upam, da se tega zavedate. Obstaja velika ločnica med tistimi, ki želimo kaj storiti in med tistimi, ki ne želijo nobenih sprememb. Morda to že veste, ampak jaz mislim, da je to pomembno izpostaviti. Znanost eh, govori jasno in tega se vsi zavedamo. Smo na razpotju. Vedno težje bo izvesti pariški sporazum. Nobenega dvoma ni, da bi morali storiti več. Dobro poznate eh, področje podnebja. Kot večina ljudi eh, veste, da se moramo bolj prizadevati na področju obnovljivih verov energija, energije, na področju izpustov iz prometa, eh, na področju scheme trgovanja z emisijami in tako naprej. Veliko je možnosti za novo prizadevanje, ki bodo v skladu z eh, oglično neutralnim gospodarstvom, tako da bomo lahko vzpostavili boljše življenje po tem prehodu. Jaz mislim, da to mora biti naš cilj in zagotoviti želim, da bo se to tudi dejansko zgodilo. Kot socialni demokrati želimo biti povsem jasni. Skupina socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu se bo nenehno osredotočala na enakost eh, in pa pravičnost, na pravičen prehod. Za nas je zelo pomembno, da zagotovimo povezavo med blaginjo, varnostjo in razvojem. Eh, le na ta način eh, bo to koristilo celotni družbi. Ste predstavnica številnih mladih, ki se tako kot vi borijo za podnebje ki se borijo za to, da bi zagotovili prihodnost za nas vse na tem planetu. Rada bi se vam zahvalila, pa tudi vsem tistim, ki sledijo vašim stopinjam, ki sprejemajo lastne pobude. Povedali so nam resnico in resnico potrebujemo. Spremenili ste že razpravo v tem parlamentu. V to sem povsem prepričana. Naša skupina želi več in zaradi tega bomo tudi izvajali pritisk. In nepopustljivi bomo. Želimo doseči več in zato se bomo borili. Hvala lepa, da ste prišli k nam. Uh, Dal sem vam še nekaj časa, eh, ker ste poročevalka drugače, pa eh, se bo potrebno držati časa za govor. Sedaj pa Renew. Nine Storvac. Najlepša hvala tudi jaz bom govoril švedsko, ker je to najn skupen jezik. Živo Greta, dobrodošla povsem na, ponovno nazaj. Ko si bila zadnjič tukaj, je politike bolj zanimala predvolilna kampanja. In ko so politiki v obdobju predvolilne kampanje obljubljajo preveč, potem eh, pa eh, skušajo te obljube pozabiti. na vsak način smo izvedli oziroma dosegli vsaj majhno izboljšavo pred COP21 in sicer eh, gre za raven znižanja izpustov eh, do leta 2030. Rekli ste, da to, kar smo sprejeli, ne zadostuje, ampak eh, v primerjavi z prejšnjim načrtom 40 odstotkov je to velik korak naprej. Potem je bila tukaj resolucija o razglasitvi izrednih razmer. Številni so glasovali za, ampak številni so glasovali tudi proti. Veliko kritik je bilo zaradi našega pristopa. Eh, rekli so nam, da pretiravamo, ampak eh, če si ogledate, kaj se dogaja po svetu, eh, prihaja do gozdnih požarov, poplav in pa drugih pojavov. In če si vse to ogledate, potem lahko vidite, da morda nismo tako zelo histerični. Vidite lahko tudi, kako podnebne spremembe vplivajo na Baltik. Imamo milejše zime, staleži rib se zmanjšujejo in to eh, se odvija dramatično hitro in predstavlja velik pritisk tudi na biotsko raznolikost. Eh, rad bi vas pozdravil v imenu Katrin Šaro, poslanke, ki danes ne more biti z nami. Bila je prva ženska, ki je sama plula okoli sveta oziroma jadrala okoli sveta. Vi ste ji nekako sledili, ko ste prečkali Atlantik. Oceani usrkajo 50 odstotkov vročine na svetu. In to veliko količino toplote, ki jo vsrkajo oceani, bo zelo težko odpraviti na drugačen način. Zelo težko bo doseči cilje do, za obdobje do leta 2050 in tudi kasneje. Do takrat bi bil star že 105 let. Ne vem, kje bom takrat. veliko politikov to jemlje preveč zlahka. Nekatere na drugi strani Atlantika očitno mislijo, da lahko Twitter reši vse probleme, s katerimi se srečujemo. Seveda je Donald Trump eh, slab eh, vzgled za nas vse. Potrebujemo inovacije. Ko govorimo o inovacijah, moramo povdariti, da nekatere države dobro napredujejo. Švedska, Danska, Finska recimo. To so zelo inovativne države. To so države, ki imajo zelo dober izobraževalni sistem. Vi špricate šolo, seveda. Ampak eh, mislim, da je prav, če imamo dober šolski sistem, vem pa, da imate vi pomembnejše opravke. Ampak zelo me veseli, da še naprej izvajate političen pritisk. Sicer ne bi prišlo do premika, ki smo mu pričali tukaj v Bruslju. Hvala. Uh, next group. Hvala lepa. Naslednji, Silvia, naslednja Silvija Sardone za skupino ID. Čau, Greta, lepo zdrav vsem. V tem tednu je parlament zaprt za obiskovalce, za um, župane, naprimer, za poslance in za sodelavce. Ampak danes je parlament odprt za Grito in tudi za stotine drugih, mogoče okoljevarstvenike, ki so odporni na virus. Zelo cenim eh, mlade, ki verujejo v nekaj, ki vlagajo eh, strast in tudi angažma v nek ideal. Vendar jasno je, da se Grito izkorišča. Tudi komisija jo izkorišča, ki želi s tem izboljšati svoj ugled. Vendar za razliko od tistih, ki plav, pla, ploskajo, ker je to pač moda tega trenutka nočem biti neiskrena. Bitka eh, tako imenovanih okoljevarstvenikov je licemirska na napačna in kaznuje predvsem navadne ljudi. Zakaj je to licemersko? Zato, ker mladi protestirajo, ampak ne vem, ali bi bili res veseli, če ne bi bilo rasti. Ehm, naprimer, ali so pripravljeni se odpovedati pametnim telefonom 5G, ali so pripravljeni se odpovedati letom za 19 evrov, hitri hrani in e, sladkanim pijačam, ali so pripravljeni e, čim bolj redko prati svoja oblačila in tako naprej. Torej, ali so pripravljeni um, se totalno posvetiti tej um, okoljevarstveni religiji? Um, naprimer, koronavirus tudi zmanjšuje Um, onesnaživanje na kitajskem, ampak eh, če um, manj podjetij deluje, to pomeni seveda tudi več brezposelnosti. Vi uh, organizirate demonstracije predvsem na Zahodu, um, kjer pa smo z določenimi omejitvami se, um, si prizadevali za okoljevarstveno politiko, vendar na kitajskem v Indiji ni teh demonstracij. Uh, Kitajska gradi elektrarne na premog in oni ma projekte do 2040. V Indiji je sedem od des, eh, desetih najbolj onesnaženih mest na sve, svetu. Um, tu predvidevamo dodatne davke na plastiko, na sladkor in tako naprej, ampak na koncu bodo plačali za to potrošniki. In razen tega se ljudem očitajo eh, podnebna kazniva dejanja, zato ker naprimer jejo meso ali zato ker imajo svojo hišo oziroma tudi svoj avto. E, tveganje obstaja, da te ideje, ki kaznujo predvsem potrošnike, vodijo do velike socialne škode. Ta model ničelnih emisij vodi do deindustrializacije in s tem tudi do obobožanja družbe. To ne pomeni, da tega onesnaženja ni in da ni treba delati na tem, da se ga zniža. Nasprotno, treba se tega lotiti znanstveno eh, in tudi s podporo ljudi, ne pa eh, tako, da se izkorišča grito in to izkoriščajo nekateri v svoje imene. In samo ideološki slogani nam pri tem ne bo pomagalo. In komisija to dela s tem, da eh, je začela s programi, ki so neizvedljivi. Predsednik prekinja um, govornico in zato je eh, težko razumeti. Torej pravi, da to ni prava demokracija. Um, razumeli smo vaše sporočilo, pravi eh, predsedujoči. Um, Um, torej, vas ajko v tem vrsti naslednji za zelene. Prisrčno dobrodošla Greta Thunberg, pa tudi vsem ostalim dobrodošlica v tej dvorani, kajti s tem izkazujete zanimanje za okoljsko politiko. Redko je toliko ljudi v tej dvorani, ampak upam, da um, ko bo šlo za okoljsko zakonodajo, da bo dvorana tudi polna. Um, treba je predvsem vključiti spet znanost. To je ključna točka. Vedno, ko slišimo govore, politikov, ki govorijo o tem, kako pomembno je okolje, izredne razmerje. Mi kot zeleni smo vedno rekli, ne gre za besede, temveč gre za ukrepe. In žal bi um, nam bilo všeč, če bi komisija um, tudi pri zelenem dogovoru um, si prizadevala za to, da bi besedam sledila dejanja, ampak danes so predstavili okoljsko zakonodajo, ki je veliko razočaranje to leto bi moralo biti tisto leto, ko povečamo svoje ambicije. Peter Lise, popolnoma prav imaš, moramo povečati ambicije in vprašanje, kako to storiti, s tem, da dokažemo, da smo eh, sposobni to storiti. Če pa komisija v okoljsko zakonodajo piše, da bodo septembra pripravila predlog um, v zvezi z in da bo prišlo mogoče se do zvišanja do 2030, potem uh, bo to velik problem, kajti um, v pariškem sporazumu piše nekaj drugačnega in sicer november 2020 v Glasgow naj bi se to zgodilo. Če mi ne bomo pripravljeni, kdo pa bo pripravljen, ali bo Kitajska to storila, Japonska, Indija? Ne. Če mi ne bomo pripravljeni, tudi drugi ne, ne bodo. In če komisija sedaj pravi, da bomo mogoče dobili ta predlog do septembra, potem to um, ogroža pariški sporazum, kajti če ne bomo povečali svojih ambicij in če ne bomo um, um, to dosegli na globalni ravni, bomo na sedanji poti ostali naslednjih pet let in uh, to pomeni eh, zvišanje temperature za tri stopinje. To je pot, po kateri se gibljemo sedaj in Evropa mora ukrepati sedaj. V podnebni zakonodaji um, ne pomagajo vse te razprave o delegiranih izvedbenih aktih. Vsi ti instrumenti bodo začeli v veljati šele po letu 2030 in te razprave ne potrebujemo, kajti eh, kako bomo povečali svoje akcije sedaj in kako eh, vzpostaviti ta globalni moment, ki ga svet potrebuje. In ta eh, rok novembra, torej ura tiktaka in potrebujemo ukrepe. Hvala, Grita, da si opozorila, da je treba vključiti znanost. Um, in hvala tudi vsem za ploskanje, ampak sedaj potrebujemo ukrepanje in ne samo ploskanje. Hvala. Hvala lepa za IKD Pietro Fjoki gospod predsedujoči, gospod Tumperk, kolegice in kolegi, danes je eh, pomemben datum z objavo okoljske zakonodaje in podnebne zakonodaje in gre za eh, podnebno neutralnost do 2050. Imam pa eh, resne pomisleke glede predloga komisije, da se revidirajo cilji v zvezi z letom 2030 z delegiranimi akti. Kajti to je zelo šibak pravni instrument in po moje tudi neučinkovit. Če upoštevamo obseg Evropskega zelenega dogovora, je pomembno, da so vse eh, politične pobude spremljene s um, ocenami učinka, vključno s cilji 2030. Mi smo proti ciljem zvišanja um, pritepodlednih plinih, kaj ti potrebujemo seveda tudi pravno gotovost. Tako kot je povedala že večkrat prejšnja komisija, um, stališče IKR um, je naslednje. Prvič, ne smemo spreminjati ciljev o strnima pri pariškem sporazumu drugič moramo se osredotočiti na oceno učinkov z tehničnega, socioekonomskega eh, in industrijskega vidika in potrebujemo več eh, načrtovanja in manj eh, simbolizma in retorike. In treba je predvsem izvajati pritisk tudi na tretje države, na druge, da se nam pridružijo, kaj ti potrebujemo skupno potrebujemo sodelovanje, predvsem s Kitajsko, Indijo in tako naprej, um, kajti Evropa sama ne bo bistveno vplivala na podnebje in razen tega lahko to povzroči uničenje naše industrije. Um, potrebujemo nekaj vrste konvencionalno pot. Torej, želim se zahvaliti gospod Thunberg za njeno pomembno vlogo pri ozaviščanju javnosti za to, uh, osnovno za to bistveno temo. Obenem pa želim svetovati kot oče otroku. Um, pojdite nazaj v šolo, pojdi nazaj v šolo in vrni se v normalno življenje. Tvoje otroštvo je ravno tako dragoceno kot podnebje in če ne boš eh, storila nekaj, boš to eh, zgubila za vedno. Če ne bomo storili nič za podnebje, bomo tudi zgubili podnebje. Hvala. Ona um, ve več o znanosti kot mnogi od nas. Silvija Mudik za skupino GUE. Hvala. Tudi jaz bom govorila švedsko imamo skupen jezik. Eh, pozdravljena, Greta. Me zelo veseli, da, sm, da si tu v imenu skupine GUE NGL. Se ti želim zahvaliti za to, kar si storila doslej, doslej kaj ti inspirirala si milijone ljudi po vsem svetu in si dala glas mladim, ki si želijo več, eh, ki želijo več od tistih, ki sprejemajo politične odločitve. Hvala za opravljeno delo. To tudi nam olajšuje delo, kaj ti mi se zelo trudimo trudimo za izboljšanje na področju podnebja. Vidim, da je veliko hipokrizije v tej dvorani. Parlament eh, ima na voljo vse to, vso znanst, vsa znanstvena dognanja torej imamo ustrezno ekspertizo, ampak to, kar potrebujemo, je pogum in politična volja, da bi eh, sprejeli eh, potrebne ukrepe. Upam, da je, mm, bo tvoj današnji govor um, naletel na odprta ušesa in da ga bodo vzeli resno. Seveda eh, je lepo, da se te uporabi kot simbol za podnebni eh, aktivizem, vendar tvoje delo olajšuje tudi nam naše delo. Eh, vemo, da eh, komisija ni dovolj ambiciozna. Eh, 2030 zmanjšanje emisij za 50 odstotkov, to ni dovolj, to je dejstvo in ne samo mnenje. In moramo zvišati cilje, ki nam jih narekujejo znanstveniki in če smo pametni, jih bomo um, bomo cilje, um, š, bomo pri ciljih še bolj ambiciozni. Upam, da eh, bo poročevalec gospod Guteland pri tem pomagal in pripravil ustrezno stališče parlamenta. Seveda moramo videti, kaj delajo druge države. EU dela več kot prej, ampak to ne pomeni, da je to dovolj. Moramo storiti še več in pri tem eh, te tudi podpiramo in smo na tvoji strani. Hvala. In zadnja bo Eleonor Evi za neopisane poslance. Di, eh, draga Greta, vesela sem, da si tu z nami v Evropskem parlamentu. Želim te pozvati, da nam pomagaš govoriti o pomankanju eh, transparentnosti v svetu Evrope. Eh, eh, eh, oziroma v Evropskem svetu, torej svetu Evropske unije. V parlamentu je drugače. Naš, š, naš, še razprave se prenašajo po splitu in tudi eh, dokumenti so javni. V Evropskem svetu pa je drugače in to lahko tudi preverimo. Svet, eh, kjer so um, zastopani predstavniki držav članic, je črna luknja, ni nobenih eh, zapisnikov teh sej, eh, ne ve se, kakšno stališče je zastopala posamezna država in nikoli se ne ve, ali za zaprtimi vrati prevladuje javni interes ali pa nacionalni interes ali drugi interesi, kar se je pogosto zgodilo. Prosim, da nam pomagaš tudi pri tem in pri ozaveščanju za to moja država Italija je danes storila korak v pravo smer s tem, da so spostavili um, um, stalno predstavništvo in um, um, v stalnem predstavništvu tudi register transparentnosti. Ampak mislim, da eh, je to potrebno, seveda pa moramo storiti tudi še veliko več v boju proti podnebnim spremembam. Hvala. Ne vem, ali želi Greta Thunberg ponovno besedo, verjetno ne, če ne zaključujemo to sejo. Z, uh, Greta Thunberg, prosim, da pustite prostor, da lahko zapusti dvorano. Jutri, eh, ko bomo razpravljali o okoljski zakonodaji, uh, um, in tudi pri naslednjih sejah upam, da bomo ravno tako številčni kot danes, tako kot je uh, eh, za, uh, eh, nam zaželil tudi vas Einkaut. Hvala za sodelovanje danes in vidimo se spet eh, popovdan na seji.